Gospe in gospodje, po teh dramatičnih dogodkih bomo nadaljevali s našim delom. Dobili ste zapisnik včerajšnjega zasedanja, ali ima kdo kakšen komentar? Ne, zapisnik je torej sprejet.